Biotske raznovrstnosti gre za vprašanje odgovornega ribolova, gospodarske trajnosti, interesov ribičev in gre za interese našega gospodarstva. Hvala, gospod Milana. Sporočam vam tudi to, da pisna izjava dvainpetdeset v zvezi z eh, otroci z Downovim sindromom prav tako uživa večino podpisov v naši hiši in to pomeni, da bo tudi ta pisna izjava v skladu z eh, členom 123 objavljena v zapisniku tega zasedanja, ključno z imeni podpisnikov. Besedo dajem gospodu Kutašu kot eh, soavtorju te pisne izjave. Mulțumesc, eh, mulțumesc, doamna președinte. În primul rând vreau să mulțumesc tuturor colegilor care ne-au susținut. Hvala lepa. Zahvaljujem se vsem kolegom, ki so podprli to pobudo. Zahvaljujem se tudi gospodu Čili, Nikolaj, gospodu Tarabelu in pa gospodu Ulmerju, so podpisnikom oziroma so avtorjem te izjave. Zahvaljujem se tudi ostalim sodelavcem in pa asistentom, ki so se tukaj angažirali. Mislim, da je naše današnje sporočilo zelo simbolično, čeprav je enostavno s tem parlament izraža svojo solidarnost z otroci, ki obolevajo za Downovim sindromom, tako da jih bomo lahko vključili v to unijo raznolikih. Hvala lepa, sedaj pa prehajamo na glasovanje. V skladu z eh, dnevnim redom bomo glasovali. Poenostavljeno postavnem postopek. Go,